bi rad dal besedo Nunju Melonu iz Portugalske, ki bi rad podal osebno izjavo. Is Mr. Melo present? Je gospod Melo tukaj? Uh, no, he's not there at the moment. No. Okay, ne, ni ga tukaj, torej bomo kar začeli z glasovanjem. In sedaj bom prišel na svoj materni jezik, polščino. Spoštovani poslanci, dobili ste včerajšnje dokumente ali imate kakšne pripombe na zapisnik včerajšnje seje? Ne? Potem je zapisnik sprejet. In prehajamo k glasovanju.